zakaj gre. Prosim. Prosim, povete, o čem govorite. Oprostili smo vseh obtožb v moji državi in to bi rada povedala. In hvala lepa kolegom za podporo. Iz parlamenta sem doživel veliko podpore, veliko kolegov veliko se dalo, da nam je spremlja Božja milost. Rada bi se zahvalila kolegom, tudi gospodu Agnovu, ki je bil odločen in me je vse čas podpiral. Faradžu bi se rada zahvalila, pa tudi drugim kolegom. Verjeli ste vame. Ne moram se zahvaliti vsem, vendar pa Edwardu Farandu, izjemnemu politiku, bi se rada zahvalila. Hvala lepa, hvala lepa za to. Hvala lepa, pravi gospod predsedujoči. To nima opravka z našo proceduro. Prosim, eh, ne preskušajte preveč moje potrpežljivosti. Lahko seveda pošljete tudi rože, čestitate, vendar pa mu danes sedaj. Tako, torej, glasovanje. Poročilo Hautala. Glasovanje poemensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa prehajamo na poročilo Lavija. Tudi tukaj poemensko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na naslednje poročilo Lavija. Tudi tukaj poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo je poročilo Kaufmann. Tudi tukaj glasujemo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Grisbeck. Tukaj prav tako poimensko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Hrisogonos. Gre za zahtevo za odzem poslanske imunitete Robertu Jaroslavu Ivaskijeviču. Glasujemo. Dignite roke, kdo je za. Proti. Vzdržani sprejeto. Prehajamo na naslednje poročilo, prav tako poročilo Hrisogonosa, zahteva za odzem poslanske imunitete Roberta Jaroslava Egaskeviča, vendar pa gre za drugo temo. Tudi tukaj bomo dvigovali roke. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Poročilo Ferrara zahteva za odzem poslanske imunitete Florijanu Filipoju. Tudi tukaj dvigamo roke. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Poročilo Pirinski. Imamo predlog 762. Dvignemo roke za. Proti? vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 64, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 62, za Proti? Vzdržani? Sprejeto. 63. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. predlog komisije. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa še zakonodajna resolucija. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. prav tako sprejeto. Sedaj pa naslednje poročilo, poročilo Demesmaker. Tukaj imamo kar nekaj glasovanj, enajsti odstavek. Tukaj najprej prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Tretji del za, proti. Če želite, lahko preverimo, vendar pa mislim, da je bil rezultat jasen. Torej, drugi del preverjamo, drugi del enajstega odstavka. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto s precejšnjo večino. Tretji del 11. odstavka. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 25. odstavek. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 29. odstavek. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 31. odstavek, dva dela, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 40. odstavek, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 41. odstavek, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 42. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto 58. odstavek, trije deli, mislim, da je bilo popolnoma jasno. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, tole bi pa preveril, drugi del 58. odstavka, konec glasovanja, veliko večino sprejeto, upam, da ne bomo več potrebovali glasovan, pojmenski glasovan. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 71. odstavek, 72. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto.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 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78. odstavek, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, preverjamo, drugi del za, 78. odstavka glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s tasno večino. 80. odstavek, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del 80. odstavka poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem imamo predlog svojembe 2 po 80. odstavku. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81. odstavek, dva dela, prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del 81. odstavka, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 82. odstavek. Poemensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 88. odstavek, tudi tukaj poemensko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smembe 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In še predlog smembe 1. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo še o celotnem tako spremenjenem besedilu, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Hvala lepa. Sedaj pa imamo razlago glasov.